in eh, bomo tudi pripravili zakonodajne predloge za boj proti tovrstnim nedovoljenim pošiljkam oziroma prevozom odpadkov. A. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa vsem, ki ste ustrajali do te polnočne ure. Vidimo, da je to kraljeva disciplina parlamentarizma, ampak s tem je razprava zaključena. Zasedanje se nadaljuje jutri od 9 do 13, potem od 15 do 19 in potem še nočno zasedanje. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani parlamenta. Zasedanje je zaključeno. Vsem, ki ste ustrajali, želim lahko noč.